Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Lepo pozdravljeni, dame in gospodje, spoštovani kolegi. Welcome to today's Foreign Affairs Committee meeting. Pozdravljeni na današnjem sestanku odbora za zunanje zadeve. Vem, da je to dokaj nenavadno, ampak danes nas čaka kar veliko glasovanj, tako da moramo začeti pravočasno. Prva točka sprejetje dnevnega reda. Bi imeli kakšen koli komentar? Ne, potem je dnevni red sprejet. Druga točka, sporočila predsednika. Eno sporočilo imam glede tolmaškega režima danes. Zaradi potreb pri uh, zasedanju konference predsednikov imamo danes na voljo slovaščino samo pasivno, kar pomeni, da lahko govorite slovaščino, ne morete pa je posluši, poslušati. Sedaj pa tretja točka, prvo glasovanje. Še prej pa naj po, pozdravim posebno skupino obiskovalcev. Prihajam iz severne Nemš, Nemčije v, iz bližine mesta Cuxhaven in uh, danes pozdravljam. Uh, skupino oseb in žensk, eh, moških in žensk, ki služijo v ki so bili na misiji v Severni Afriki. Okay. We then come to item number three, the report on the 2018 Commission report on. Sedaj pa prehajamo na poročilo o komisiji o Bos Bosni in Hercegovini. Gospod Amprede, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kratek bom. Vesel sem, da bomo danes zjutraj glasovali o tem poročilu odbora AFET. Na plenarnem zasedanju parlamenta pa želim prositi, da tega poročila ne damo na dnevno redo, na dnevni red, se upravičujem, preden Eh, v Bosni in Hercegovini sprejmejo ustrezni instrument. Edina država so, ki nimajo tega instrumenta. Tri leta že ustrajamo pri tem in mislim, da je normalno, da preložimo glasovanje, dokler parlament v Bosni in Hercegovini ne sprejme tega parlamenta. Formalno prosim torej, da ne glasujemo, dokler eh, Bosna in Hercegovina ni pripravljena resnično sodelovati z nami. Hvala. Če vas prav razumem, torej ne želite, da bi danes o tem glasovali? Želeli bi glasovati v odboru, ne pa potem na plenarnem zasedanju. Torej ne bi predložili poročila na plenarno zasedanje, dokler ne bo Bosna sprejela ustreznih postopkov. Dobro, bi imeli še kakšen komentar? Ne, prav. Potem pa začnimo. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 29 za, proti, zdržani. To bo treba preveriti. Glasujemo. Oh. Zavrnjeno. Compromise three in favor. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Poimensko glasovanje o 53. predlogu. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 20 glasov proti 19 za. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejet. 64 v dveh delih za, proti, zdržani, zavrnjen. 64 drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, preveriti bo treba 74, glasujemo. Uh, Še en glas nam manjka. Sprejeto, 21 proti 19. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 105 za, proti, vzdržani, sprejet. 106 za, proti, vzdržani, sprejet. 108 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 11 za, proti vzdržani sprejet. 111 za, proti vzdržani. Preverimo, preverjamo 111. Konec glasovanja sprejeto. Zelo tesne večine danes. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejet. 13 za, proti vzdržani sprejet. 14 za, proti vzdržani sprejet. 15 za, proti vzdržani sprejet. 16 za, proti vzdržani sprejet. 138 za, proti vzdržani sprejet. 17 za, proti vzdržani sprejet. 18 za, proti vzdržani sprejet. 19 za, proti vzdržani sprejet. 147 za, proti vzdržani sprejet. 19 za, proti vzdržani sprejet. 20 za, proti vzdržani sprejet. 159 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejet. 159 drugi del za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 21 za. 159 drugi del, glasujemo elektronsko. disclosed. This has been rejected. Zavrnjeno. Bodite pozorni na to, kar počnejo liberalci. I always have Petras and others. Vedno gledam Petrasa in Anusa. 21 sprejet, 22 za proti vzdržani sprejet, 23 za proti vzdržani sprejet, 24 za proti vzdržani sprejet. 25 za, proti vzdržani sprejet. 26 za, proti vzdržani sprejet. 27 za, proti vzdržani sprejet. Uvodna izjava 10 za, proti vzdržani zavrnjena. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet. 16 za, proti vzdržani zavrnjena. 19 za, proti vzdržani zavrnjena. To bo treba preveriti. Preverjamo 19. It's close. Konec glasovanja. Sprejeto. Jasno sprejeto. 29 za proti sprejeto. 22 za proti zadržanje sprejeto. 23 sprejeto. Uvodne navedbe 1 za proti vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 2 za, proti vzdržani sprejeto. 3 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog 4 za, proti vzdržani sprejet. 5 za, proti vzdržani sprejet. 6 za, proti vzdržani sprejet. 7 za. 7 je brezpredmeten, predlog 2 za proti vzdržani sprejet. 8 za proti Vzdržani. Preverimo predlog osem. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Devet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo. Ne, prav, sedaj pa končno glasovanje o poročilu. Glasujemo. Končno glasovanje poteka.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 konec glasovanja sprejeto s 33 glasovi za, sedmimi proti in dvema vzdržanima glasovoma. Sedaj pa četrta točka protokol k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki spostavlja partnerstvo med evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Gospod Preda je presenetljivo poročevalec. Gospod Preda, bi želeli spregovoriti? Ne. Dobro, potem pa imamo tu eno samo glasovanje. Glasujemo o osnutku priporočila. Konec glasovanja. Sprejeto 40 glasovi za in enim proti. Zdaj pa prehajamo na resolucijo, to je točka 5, priporočilo Sveto komisiji in eh, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o celovitem sporozumu med EU in Kirgiško republiko. Poročevalice gospod Preda, želite besedo? Ne. Dobro, potem pa pridimo na glasovanje. Predlog 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Za, proti, vzdržani, preverimo številko 7. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet. Predlog 37 za, proti vzdržani. Preverimo 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejet. 18 za, proti vzdržani. Glasujemo. To bo treba preveriti. Predlog 18, gospod Šolc. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3. Za proti vzdržani sprejet. Kompromis 4. Za proti vzdržani sprejet. Kompromis 5. Za proti vzdržani sprejet. 32, gospod Šolc. Za proti vzdržani zavrnjen. 33 za proti vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti vzdržani, sprejet. 40 za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejet. 63, gospod Kastaldo za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejet. 13 za, proti vzdržani sprejet. 75 ča Fauzer za, proti vzdržani zavrnjen. 74 za, proti vzdržani. Preverili bomo 74. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejet. 79 za, proti vzdržani. Preverili bomo predlog 79, predlog gospoda Pajeta. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81 za, proti vzdržani sprejet. 15 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo o osnutku poročila, kot je bilo spremenjeno. Konec glasovanja. Sprejeto 40 glasov za, en glas proti, dva vzdržana glasova. Sedaj pa šesta točka. Gre za smernice Evropske unije in mandata posebnega odposlanca Evropske unije za spodbojanje svobode, veroizpovede ali prepričanja zunaj Evropske unije. Uh, Andrej Gržip je naš poročevalec. Andrej bi rad eh, spregovoril, ne, ni ga z nami, tako da se ne more oglasiti. Ta glasovalni seznam je dokaj dolg, tako da kar začnimo. Kompromis ena za, proti vzdržani sprejet. Dva za, proti vzdržani sprejet. 71 za, proti vzdržani sprejet. 72 brez predmeten, 3 za, proti vzdržani sprejet. 79 za, proti vzdržani sprejet. 81 za, proti vzdržani. Preverimo predlog 81, predlog gospe Vržja. Glasujemo. The vote is 21, 21. 21 glasov za, 21 proti, zavrnjeno. 82 za, proti, Vzdržani. To bo treba preveriti. Glasujemo o 82. It's closed. Konec glasovanja. Tudi zavrnjeno. Z 21 za 21 proti 4 za proti vzdržani sprejeto. 5 za proti vzdržani sprejeto. 6 za proti vzdržani sprejet. Predlog 98 za proti vzdržani sprejet. Preverimo 98. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Očitno sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejet. 104 za, proti vzdržani sprejet. Ustni predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejet. 105 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 10 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti vzdržani, sprejet. 162 za, proti vzdržani, zavrnjen. 163 za, proti vzdržani, zavrnjen. Naj preverimo. Prav, preverjamo 163. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 164 za, proti vzdržani sprejet. 164 je brezpredmeten. Kaj pa sem rekel? Pardon, to bi bilo prvič, da bi tako glasovali glede predloga gospoda Schaffhauserja. Torej, Schaffhauser 164 za, proti vzdržani, zavrnjen. 165. 10. 165. 164 smo zavrnili, sedaj pa 165 za, proti, držani. Preverimo 165. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 16 za, proti. Se pravi, čujem eh, predlog gospoda Šafaja vzorja za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili prav. Preverjamo 191. Konec glasovanja. Zavrnjeno 43 glasov proti, en glas za. 192 za, proti, vzdržani. Preverimo 192. The vote is closed. Konec glasovanja, sprejeto. 193 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 196 za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za proti, vzdržani, sprejet. 17 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 210 za proti, vzdržani, preveriti bo treba predlog 210. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejet. Predlog 15 za, proti vzdržani sprejet. Preverjamo predlog 15. It's been adopted sprejeto. Predlog 19 za, proti vzdržani sprejet. Predlog 16 za, proti vzdržani sprejet. 17 za, proti vzdržani zavrnjen. 18. 18 je brezpredmeten. Ampak 17 smo zavrnili, kar pomeni, da je treba glasovati 18 za, proti vzdržani sprejet. Naj preverimo. Prav. Glasujemo. Yes. It's been adopted. Sprejeto. Kristjan, videl sem te. Kompromis 20 za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 27, predlog gospoda Kana za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 31. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 22 eh, za, proti vzdržani, sprejet. 41 za, proti vzdržani, sprejet. 42 za, proti vzdržani. Preverimo predlog 42. Predlog gospe Vržja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 43 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 45, ne preverimo, prav, preverjamo 44. Konec glasovanja pa je bilo sprejeto. 45 za, proti, vzdržani. Preverimo ponovno. Preverjamo 45. Konec glasovanja. Tudi sprejeto. 46 je brezpredmeten, tako da prehajamo na uvodne navedene. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, ne glasujemo, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili predlog 5. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 6 za, proti, držani. Preverimo 6. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja, tudi to je zavrnjeno. Sedem je bil umaknjen, osem gospa Veržja za, proti, vzdržani, preverimo osem. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Devet, gospod Soli, za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe dva, za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj še končno glasovanje glede osnutka resolucije. Glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja, sprejeto 41 glasov za, en proti, dva vzdržana glasova. Sedaj smo prišli že do točke 7 vzpostavitev sklada za azil in migracije. Po predsednik gospod Vistisen je poročevalec. Anders, bi želel spregovoriti? Kje ste? Ne? Dobro. Kolege bi sedaj moral obvestiti, da če bo sprejet amandma 152, 125 bo 126 brezpredmeten. Tako da začnimo z glasovanjem tudi to glasovanje je kar dolgo, gre pa za mnenje. Prav, predlog 10 za, proti, držani, preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 za, proti zdržani. Tole bo pa zabavno. Glasujemo. Štiri kolegi niso dali glasov, ampak tole je sprejeto. 78 za, proti, držani. Preverimo. Close. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79 vrže za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 82 za, proti, vzdržani. Preverimo 82. Glasujemo. The vote is open. Uh, closed. Konec glasovanja, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani. Preverimo 83, glasujemo. Konec glasovanja. Jasno zavrnjeno. 84 za, proti vzdržani, zavrnjen. 85 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejet. Fantastično, 90 za, proti vzdržani, sprejet sprejet. 91 za, proti, vzdržani. Preverimo 91, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 92 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverimo. Preverjamo predlog Lopez. 92 glasujemo. Konec glasovanja. Jasno sprejeto. 93 za, proti vzdržani sprejet. 94 za, proti vzdržani zavrnjen. 95 za, proti vzdržani sprejet. 96 za, proti vzdržani. Preverimo predlog 96. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100 za, proti, vzdržani, sprejet preverimo predlog spremembe 100. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 102 za, proti, vzdržani, sprejet. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti vzdržani, zavrnjen. 105 za, proti vzdržani, zavrnjen. 106 za, proti vzdržani, zavrnjen. 107 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejet. 111 za, proti vzdržani, zavrnjen. 112 za, proti vzdržani, preverimo predlog 112. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet. Vistisen. Za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 113 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 114 za. Proti vzdržani. Sprejet. Oziroma, preverimo 114. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Nasvidenje. 115 za, proti vzdržani sprejet. 116 za, proti vzdržani sprejet. 117 za, proti vzdržani. Preverimo predlog 117. Glasujemo. Konec glasovanja. Večine so danes zelo tesne. Sprejeto 118 za, proti vzdržani. Sprejet 119 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 120 za, proti vzdržani. Sprejet. 122 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 122 za, proti vzdržani. Sprejet. 123 za, proti vzdržani proti, vzdržani. Očitno nimam pravega glasovalnega seznama. Uh, no, no, no. <laughs> Ne glasujemo o poročilu o Tadžikistanu ali kako? Glasovalni seznam ELS očitno ni pravilen, kolegi. Torej, 124 sedaj, predlog gospe Mudi. Za, proti, držani. Preverimo 124. Glasujemo. It's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj ta sloviti 125. predlog za, proti, vzdržani zavrnjen. Oziroma preverimo 125. Konec glasovanja. Jasno zavrnjeno. 126. Za, proti, zdržani. Preverimo 126. Glasujemo. Glasujemo. Can I go back to my list now? Se lahko sedaj vrnem na svoj seznam. Konec glasovanja. Sprejeto. 127 za, proti, vzdržani. Preverimo 127. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Kam je šel moj glasovalni seznam? Sto sedemindvajset je sprejet, sto osemindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto devetindvajset za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 135 za kako želite, da preverimo 134 prav. Dejansko zavrnjeno. 135 za proti vzdržani zavrnjeno, 136 gospa Mudi za proti vzdržani sprejeto, 137 za proti vzdržani sprejeto bomo to preverili elektronsko. 137, lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 139 za, proti, vzdržani. In bomo to preverili elektronsko. 139, lahko glasujete. Konec glasovanja zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani sprejeto. 141 za, proti, vzdržani sprejeto. 142 za, proti, vzdržani sprejeto. 6, 7 in 8 v svežnju za, proti, vzdržani zavrnjeno. 144 do 149 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 145 do 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 do 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav, bomo to preverili, lahko glasujete. Sprejeto, dobro ste to opazili. 152 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 153 za, proti vzdržani zavrnjeno, 154 za, proti vzdržani zavrnjeno, 155 za, proti vzdržani zavrnjeno, 156 za, proti vzdržani zavrnjeno, 157 za, proti vzdržani, bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete.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 Zavrnjeno. 163 za, proti vzdržani sprejeto, 164 za, proti vzdržani zavrnjeno, 165 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili 165, lahko glasujete. It's closed and this has been Konec glasovanja, zavrnjeno. 166 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 9 vistisen za, proti vzdržani, zavrnjeno. 168 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 169 za, proti vzdržani, sprejeto. 170 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 171. Gospa Veržija za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 172 za, proti vzdržani. Sprejeto. 173 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 175 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To je res bitka med Fistisenom in Vržjem. 178 za, proti, vzdržani, sprejeto. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 181, lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. 182 za, proti vzdržani zavrnjeno, 183 za, proti vzdržani zavrnjeno, 184 za, proti vzdržani sprejeto. 185 za, proti vzdržani sprejeto, 186 za, proti vzdržani zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa uvodne izjave, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 držja za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 18 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. 19 epidedeos za, proti vzdržani zavrnjeno, 2 za, proti vzdržani zavrnjeno, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto, 3 sprejeto, 31 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 31. Veliko se vas je vzdržalo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 34, lahko glasujete. Konec glasovanja. Gospa Pust je za, potem je sprejeto. I spilled my coffee. It's nothing to do with the voting. Polil sem kavo za to klejem. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Jasno. 40 za proti vzdržani, zavrnjeno, 41 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 41 vržijo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45, z... 45 staldo za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Gospa Post, sprejeto. Oseminštirideset je brezpredmeten, devetinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, petdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. gospa Post, vi odločate o vsem danes zjutraj. Za, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 je brezpredmeten, 57, 58 je brezpredmetni, 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 brok za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, 66 je bilo, se popravlja predsedujoči. 66 Rajmon za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zahvaljujoč gospe Post je to sprejeto. 67. Brezpredmeten. Ne, ne, se ni brezpredmeten. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 73 za, proti, ostržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 za, proti, ostržani. Sprejeto. 75 za, proti, ostržani. Sprejeto. 76 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Navidnice 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje o tako spremenjenem osnutku mnenja. Glasujemo elektronsko. The vote is closed and this has been rejected 24 to 19. Brok. Gospod Brok, želel bi obrazložiti glasovanje. Sem velik uh, pri, podpornik tega sklada, ampak dobro bi bilo, če bi imeli intenzivnejša pogajanja, če bi sklenili več kompromisov. Uh, ne pa da je delo potekalo tako, kot je, zato smo morali glasovati proti. To nima nič opraviti za skladom samim, ampak za postopkom. Gut, dank, diese... Hvala za to obrazložitev, Elmar Brok. Želi še kdo drug besedo? Gospod Epitideos. Hvala, gospod predsednik.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 Hvala, gospod Epitideos. Želi še kdo besedo? Anne Litz. Vsebinsko zavračam zadnjo izjavo in obžalujem to, da pri tem poročilu nismo uspeli skleniti kompromisov. Ne vem, če bomo lahko ponovno začeli za pogajanji pravzaprav je slab znak za ta odbor in za ta parlament, da smo prišli do te točke, da smo morali zavrniti poročilo. Hvala, gospod Ostrevičius. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi. Izjavo v imenu Alde bi želel podati. Mi smo glasovali za ta sklad smo pa izgubili nekaj naših ključnih glasov. Ni nam bilo všeč to mnenje oziroma postopek priprave mnenja. Samo malo posvetovanje bilo. ELS, eh, mi, GUE in SD smo imeli skupno mnenje glede nekaterih kompromisov, ampak to ni bilo dovolj. Če bi bilo mnenje sprejeto, bi mi zahtevali izbris obrazložitve. Uh, no, to se ni zgodilo, ker je poročilo bilo zavrnjeno. Vsekakor sklad potrebujemo in res obžalujem izid tega glasovanja danes. Okay. Well, it, the... Torej, kolikor jaz razumem zadevo, mnenje ni bilo sprejeto, zato kot AFET ne bomo poslali mnenja Libe ne vem, kakšna je časovnica za vlaganje predlogov sprememb v Libe. Ampak, če boste želeli kakršne koli predloge spremembe vlagati, boste to morali narediti v Libe. Kako se je tam rok že iztekel? No, tukaj je vsekakor vse skupaj končano. Tolmači ne slišimo, kaj se govori v dvorani. Okay. Dobro. Sedaj še zadnja točka za glasovanje. Osem vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru sklada za integrirano upravljanje meja. Poročevalec je Edvard Kukan. Glasujemo. To se mi zdi zelo dober, dobro priporočilo v svežnju 64 do 116. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, 44 bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjeno. Ja, gospa Post je sedaj odšla. Petinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedeminštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo raje preverili. Lahko glasujete. O 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 je brezpredmeten, 49 za, proti vzdržani sprejeto, 50 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. To bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. It's also closed. This has been rejected. Zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 52. konec glasovanja sprejeto. 53 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Lohbiler. Konec zasavanja, zavrnjeno. 61 za, proti vzdržani zavrnjeno, 62 za, proti vzdržani zavrnjeno, 63 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno. Gospa Vržija, vi pa ste res imeli veliko dela. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 80 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Ker pač so alde glasovali za. Close. Konec glasovanja, jasno zavrnjeno. 81 za proti vzdržani sprejeto. 82 za proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko 82. Sprejeto 83 za proti vzdržani, zavrnjeno, 84 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 85 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 86 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 87 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 88 za, proti vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 88. Sprejeto 89. Za proti vzdržani zavrnjeno. Za. Proti vzdržani zavrnjeno, 91 za, proti vzdržani sprejeto, 94 za, proti vzdržani zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani. Sprejeto ali zavrnjeno? Bomo preverili elektronsko. 95. Končno glasovanje sprejeto. 96 za, proti vzdržani, zavrnjeno 97 za, proti vzdržani, sprejeto 98 za, proti vzdržani, zavrnjeno 100 za, proti vzdržani, sprejeto 101 za, proti vzdržani, zavrnjeno 102 za, proti vzdržani, zavrnjeno 103 za, proti vzdržani, zavrnjeno 104 za, proti vzdržani, zavrnjeno 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kukan za, proti, vzdržani, sprejeto 108 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec zasavanja, zavrnjeno. 113 za, proti vzdržani zavrnjeno, 114 za, proti vzdržani zavrnjeno, 115 za, proti vzdržani sprejeto, 117 za, proti vzdržani zavrnjeno, 118 za, proti vzdržani zavrnjeno, 119 za, proti vzdržani zavrnjeno, 3 gospod Kukan za, proti vzdržani sprejeto, 120 za, proti vzdržani zavrnjeno, 121 za, proti vzdržani zavrnjeno, 122 za, proti vzdržani zavrnjeno, 123 za, proti vzdržani zavrnjeno, 124 za, proti vzdržani zavrnjeno, 125 za, proti vzdržani zavrnjeno, 126 za, proti vzdržani zavrnjeno, 127 za, proti vzdržani zavrnjeno, 128 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 129 za proti vzdržani. Sprejeto. Bomo preverili elektronsko. Predstavljam 129. Trije še morajo glasovati. Zavrnjeno. 130 za proti vzdržani. ali da ni na znanje, kako so glasovali, zato preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Zavrnjeno. 132 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 133 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 134 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 135 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kako 135? Prav, preverjamo elektronsko. Zavrnjeno. 136 za, proti vzdržani, zavrnjeno 137 za, proti vzdržani, zavrnjeno 138 za, proti vzdržani, zavrnjeno 139 za, proti vzdržani, zavrnjeno 140 za, proti vzdržani, zavrnjeno 141 za, proti vzdržani, zavrnjeno 142 za, proti vzdržani, sprejeto.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 proti vzdržani. Sprejeto 151 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 152 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 153 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 154 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 155 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 156 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 157 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prišli smo do uvodnih izjav. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predlagam besedem fito. Predlog spremem besedem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 10, lahko glasujete. Konč glasovanja, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17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 za proti vzdržani sprejeto, 33 za proti vzdržani zavrnjeno, 34 za proti vzdržani zavrnjeno, 35 za proti vzdržani zavrnjeno, 36 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. 36. Konc glasovanja. Zavrnjeno. Ena za proti vzdržani sprejeto, 37 za proti vzdržani zavrnjeno, 38 za proti vzdržani zavrnjeno, 39. Še predtem preverjamo 38 elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Ilmarja več ni. 39 vržjaza proti vzdržani zavrnjeno. 40 za proti vzdržani sprejeto. 61 za proti vzdržani zavrnjeno. 42 za proti vzdržani zavrnjeno. 43 za proti vzdržani zavrnjeno. 43 za proti vzdržani zavrnjeno. gospod Preda. Rad bi čestital gospe Veržja, ker je vložila 113 predlogov spremembe. Mislim, da je to rekord eh, v našem odboru. No, z velikim veseljem eh, prisluhnem takšnim čestitkam, gospod Preda. Okay. In novel amitije. Euh, um, we are now novo prijateljstvo. Od 43 še nismo glasovali, ne, smo glasovali. Samo še Doru, štiri. Fronzulika za, proti vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo elektronsko o tako spremenjenem osnutku mnenja. Konec glasovanja. Sprejeto. 32 proti 4. Participation of votes. We, it took us 15 minutes longer than expected. Hvala kolegi. 15 minut dlje je trajalo, kot eh, smo predvideli. Sedaj pa dajem, predajem predsedovanje našemu prijatelju, gospodu Vojtu. Good morning again from my side. Dobro jutro tudi z moje strani. Tokrat sicer ne predsedujem prvič, ampak zdi se mi, zdi se mi, kot da predsedujem prvič. Da, gospod Preda, prenašati me boste morali naslednjo uro. Naslednja točka je poročilo o sklenitvi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom. Gospod Manesko, prosim, da predstavi svoje poročilo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada pozdravila sporočilo gospe Mogherini, da bo Evropska unija vzpostavila delegacijo v Turkmenistanu. To je končno pozitiven rezultat. Poziv parlamenta je prijel torej pozitiven odgovor in kot sem že omenila, omenila v preteklosti, se moramo odločiti za tesno sodelovanje s Turkmenistanom na strateških področjih varnost, človekove pravice, pravna država, energetika in podnebne spremembe. Okrepiti moramo politični gospodarski in sektorski dialog eh, s Turkmenistanom. Glede na besedilo te resolucije nam bo ta postopek omogočil, da izrazimo naše mnenje o sporazumu pred podpisom. Eh, Van želimo vključiti naslednje elemente. Kratkoročne, kredibilne, izvedljive referenčne vrednosti, mehanizem za vladavino prava upravljanje človekove pravice in svoboščino ter eh, javna zaveza k izvajanju mehanizma za človekove pravice, ki ga predlaga gospa Mogherini. Upam, da bomo našli politični kompromis skupaj z vsemi političnimi skupinami, ko bomo določali kratkoročne in dolgoročne pogoje za naše prihodne sodelovanje s Turkmenistanom. Naš odbor bo lahko periodično eh, revidiral in ocenjeval eh, napredek na tem področju in se odločil tudi za začetek postopka soglasja. Kolegi in kolegice ter poročevalce v senci prosim, da pripravijo predloge sprememb. Brez dvoma bomo dobro sodelovali in na koncu pripravili učinkovito uporabno besedilo. Rok je 11. december do 11. ure. Hvala. Madame, uh, madame. Hvala, gospa Manesku. Vse želim spomniti tudi na to, da že zelo zamujamo zaradi dolgega glasovanja in eh, s tem moramo končati do 10.15. Tako da bomo lahko na to nadaljevali skupno sejo z odporom Deve. Omenili ste že časovni rok. Prav. Gospod ali pa je prosil za besedo. Največ dve minuti, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Sem poročevalec v senci skupine Alde. Gospa Manesko, kolegi in kolegice, rad bi čestital poročevalki za predstavljeno umestno poročilo, ki uravnoteženo opisuje zgodovino odnosov med Evropsko unijo in Turkmenistanom in zadnji razvoj dogodkov. Cenimo pristop v poročilu, ki izpostavlja določitev kratkoročnih eh, primerjalnih eh, vrednosti, referenčnih eh, vrednosti in tudi dolgoročnih ukrepov. Radi bi izpostavili naslednje točke. Oblikovanje in sprejem celovitega akcijskega načrta za človekove pravice leta 2016 in imenovanje prvega ombudsmana v skladu z revidirano ustavo. Še vedno obstajajo vrzeli med zakonodajnim okvirom, ga, ki ga je Turkmenistan sprejel, ter učinkovitim izvajanjem tega okvira. Drugič, demokracija. Pomembno je vzpostaviti ravnoteže med eh, vsemi tremi vejami oblasti. Skrbeti je treba tudi za posvetovanje z mednarodnimi strokovnjaki o uh, upoštevanju teh demokratičnih načel. Izpostaviti je treba tudi načelo pluralistične demokracije. Tretjič, pomankanje preglednosti je še vedno pereča tema v Turkmenistanu. Biti moramo odločni, kar se tiče odprtosti do mednarodnega nadzora, mednarodnih organizacij in neodvisnih opazovalcev. Izpostaviti pa je treba tudi pozitivni razvoj dogodkov, naprimer obisk leta 2017 in pripravljenost Turkmenistana, da eh, sprejme druge tovrstne obiske. Četrtič, kar se tiče prispevka Turkmenistana k regionalni stabilnosti, njihov status stalne neutralnosti je prispeval k regionalni stabilnosti in k boju skup, proti skupnim grožnjam, terorizmu, ekstremizmu, nezakoniti trgovini z drogami in čezmenjemu kriminalu. Prisotnost Združenih narodov in diplomacije v Aškabadu, je rezultat eh, regionalnega sodelovanja. Pomembno je, in to je zadnja točka, da je Evropski parlament obveščen o stanju na področju človekovih pravic in demokracije, eh, kar se tiče izvajanja sporozuma. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa minister Boris Jerovčevič, ki je vodja enote za Srednjo Azijo pri SSD. We Najlepša hvala. Seveda pozdravljamo poročilo. Visoka predstavnica gospa Mogherini je povedala, da bo tekom naslednjega leta začela delovati polnopravna delegacija Evropske unije. Tako bomo lahko bolj natančno spremljali stanje na področju človekovih pravic v državi. Prizadevali si bomo za tesnejši dialog z vlado obenem pa bomo spremljali izvajanje različnih sporazumov, ki jih imamo s Turkmenistanom. Biti pa moramo realistični, sprememb ne moremo pričakovati čez noč, to je dolg proces. Podobno smo videli v primeru Uzbekistana. Pomembno pa je, da ustvarimo dobro podlago za naše odnose in da Eh, jih spremljamo pri reformah, eh, ki jih je treba izvesti. Še enkrat pozdravljamo vlogo Turkmenistana, kar se tiče regionalnega sodelovanja. Pred desetimi dnevi smo imeli ministersko srečanje. Turkmenistan je bil prisoten in eh, vidimo, da lahko igrajo vlogo, naprimer pri upravljanju z vodnimi virami, viri, soprečujem, v regiji eh, skupaj z eh, skladom za Aralsko morje. Pozdravljamo poročilo, ampak naliti se moramo čistega vina in biti realistični, kar se tiče kratkoročnih eh, rezultatov dela Turkmenistana. Hvala. Druga izmenjava ne nas čaka 21. januarja, v odboru naj bi glasovali 4. februarja, na plenarnem zasedanju pa eh, marca, tekom 1. marčevskega zasedanja naslednje leto. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu in to je stanje političnih odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Obravnavali bomo osnutek poročila, ki ga je pripravila gospa Kalnjete. Kot veste, so bili odnosi z Rusijo v zadnjih letih težavni, in to v kontekstu vojne v vzhod, na vzhodu uh, Ukrajine, uh, v kontekstu okupacije Krima in v kontekstu izvajanja sporazuma iz Minska. Prejšnji teden in teden predtem smo bili priča tudi eskalaciji odnosov v eh, Azovskem morju. Ta incident smo tudi obsodili. Nadejamo se dobre volje Rusije, upamo, da bo Moskva omogočila prehod eh, kerske ožine. Gospa Kalnjete. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, kolegi in kolegice. Skoraj štiri leta so že minila od eh, sprejema poročila Landsbergis o stanju odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Nažalost eh, je stanje odnosov še slabše kot leta 2015. Od takratnega poročila naprej je Rusija destruktivno posredovala v Siriji, podprla Asadov režim, vedno več je eh, rožljanja z orožjem, eh, vojnih vaj, naprimer leta 2017 in podobnih ukrepov izvajajo tudi kibernetske napade, zato da bi vplivali na eh, volitve in eh, da bi povečali napetost v evropski eh, družbi. Izvajajo napade na evropejce, na evropski zemlji. Naprimer, Oleg Sencov je bil ustrahovan, aretiran in pahnjen za zapahe. Moskva je podpirala nelegitimne, nezakonite volitve v Donbasu in eh, imamo tudi ta zadnji incident eh, proti Ukrajini v Azovskem morju. Zato je treba eh, ponovno oceniti odnose. V osnutku poročila pozivam k več elementom. Končati moramo z zastarelim dogovorom v Ukrajini partnerstvu in sodelovanju, ki želi tako ali tako eh, zgolj mrtva črka na papirju. Potrebujemo dodatne sankcije, tudi usmerjene eh, sankcije za posameznike. Sprejeti je treba evropski eh, akt Magnitski, Magnitskega in se odzvati na razširjene kršitve človekovih pravic. Eh, treba je končati tudi projekt eh, Severni tok 2, ki ni v skladu z našo energetsko politiko, ter tudi zonanjo in varnostno politiko. Končati je treba eh, s programi zlatih vizumov in potnih listov. Spodbujati moramo k spoštovanju evropskih vrednot in politik v ruskem jeziku. Pet načel na katerih temelijo odnosi z Rusijo in ki jih je eh, svet potrdil leta 2016, marca, je treba ohraniti. Selektivno sodelovanje je eden od teh eh, elementov. Še naprej si moramo prizadevati za sodelovanje pri podnebnih spremembah, eh, neraširjenje orožja in pri boju proti terorizmu. Še posebej pomembno je, da najdemo načine, da deeskaliramo de trenutno napetost in da najdemo ukrepe, s katerimi bomo lahko zmanjšali tveganje za eh, nerazumevanje in eh, neustrezno eh, ravnanje. Prizadevati si moramo za preprečevanje konfliktov med civilnimi in vojaškimi letali. Potrebujemo ukrepe za krepitev zaupanja, Eh, glede na to, kar se je dogajalo v Donbasu in v Azovskem morju. Kolegi in kolegice, sedaj se poskušamo izogniti eh, eskalaciji incidentov v, eh, v vojaški konflikt. Trenutno nimamo manevrskega prostora za nove velike pobude, ampak to še ne pomeni, da se moramo popolnoma obrniti stran od Rusije. Prizadevati si moramo za stike med ljudmi, za akademske izmenjave in izmenjave študentov. Eh, še naprej moramo eh, podpirati neodvisne medije, zagovornike človekovih pravic in preiskovalne novinarje. Zbuditi se moramo v eh, svet te trenutne žalostne realnosti. Evropska unija je v boju, eh, ker eh, se borimo proti dvema, proti drugač, mm, eh, drugačni eh, schemi vrednot. Rok za odajo prelogo sprememb je 10. januar ob 11. uri. Naj sklenem, na koncu bi rada dejala, da sama redko govorim o tem odboru. In glede na to, kako pomembna je ta tema, sem želela do konca prebrati svoje komentarje. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospa Kaljete. Govoril bom o imenu gospe Jakonsari, ki se eh, opravičuje za odsotnost. Danes je dan neodvisnosti Finske. 101. dan neodvisnosti, zato eh, verjetno razumete, da je danes ni tukaj tako da sedaj v imenu gospe Jakoncari. Zahvaljujem se poročevalki za upravljeno delo. Strinjam se, da je zaupanja zelo malo na obeh stranih. Status quo političnih odnosov z Rusijo eh, je upad poziciji in je predmet izzivov. Nažalost se sporozum iz Minska ni izvedel in situacija se ni izboljšala jasno je, da morajo naši odnosi z Rusijo temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava. V takšni težki situaciji je treba ohraniti tiste pozitivne znake sodelovanja, ker konstruktivno sodelujemo z Rusijo. Naprimer, kar se tiče eh, partnerstva eh, severne eh, razsežnosti, kar se tiče eh, Eh, Berencevega eh, morja, kar se tiče eh, jedrskega sporazuma z Iranom. Strinjam se s poročevalko, da moramo deeskalirati trenutno napetost. Posvetovanja z ruskimi parlamentarci so torej zelo pomembna. Pomembno je, da obe strani odpravita ovire za sodelovanje, zato da se bodo lahko ponovno odvijala srečanja med eh, obima parlamentoma. Dobro sodelovati pri globalnih izzivih in eh, na področjih, eh, ki so v skupnem interesu. Podobno velja za digitalizacijo, zlasti za umetno inteligenco in robotiko. Še en komentar. Na seznamu nerešenih vprašanj in izzivov pogrešam dvoje podpora Rusije ekstremni desnici v Evropi in pa kampanje dezinformacij. Proti temu se je treba boriti. Zavajanje javnosti eh, s pomočjo lažnih novic in eh, drugih tovrstnih ukrepov je nespremljivo. Nažalost smo temu priča tudi znotraj nekaterih eh, držav članic Evropske unije, naprimer na Mačarskem. To je komentar Lise Jakonsari, poročevalke v Senci. Sedaj pa predajam besedo naslednjemu govorniku, gospodu Predi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital poročevalki, kolegici Sandri, za odlično opravljeno delo pri eh, tem osnutku poročila, ki dobro povzema trenutno stanje odnosov med Unijo in Rusijo. Vsi vemo, da so odnosi s to državo problematični. Težko Putinu rečemo partner, sploh glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjih letih. Upali smo na napredek. Uh, v okviru G20, eh, v Ukraji, Ukrajini se bo vojna nadaljevala in mislim, da to trenutno stanje odraža marsikaj. Rusija želi še naprej enostransko nadaljevati s kršenjem mednarodnega prava. To je trenutno stanje odnosov. Glede na te okoliščine, pa Evropska unija še vedno upa v nadaljevanje sodelovanja. Eh, dialog je namreč v eh, srčiki naših vrednot. Vrednot, ki jih eh, nekateri v Rusiji težko spremajo. potrebujemo nov format sodelovanja z Rusijo na tistih področjih, eh, kjer je to potrebno, kjer imamo skupne interese. Privilegirati moramo selektivno sodelovanje na področju energetske varnosti, na področju boja proti terorizmu, eh, organiziranemu kriminalu in tako naprej. Ne smemo pozabiti, da Rusija ni zgolj Putin, to so tudi Rusi in Rusine, ljudje. Naša obveznost je, da ohranjamo kanale, za komunikacijo z rusko družbo. Zgolj tako bomo lahko pomagali tej družbi v boju za demokracijo, vladavino prava in človekove pravice. V tem kontekstu je treba izpostaviti stike med ljudmi. To je bistveno in eh, to je treba spodbujati tudi v prihodnosti. Podpirati moramo rusko civilno družbo, eh, zagovornike človekovih pravic in neodvisne medije prejšnji teden. Gospod Preda, boste posim končali, pravi predsedujoči. Bom končal. Prejšnji teden uh, sem obiskal uh, Memorial uh, Human Rights Center. Izpostaviti je treba tudi naše uh, sosede, uh, Ukrajino, Gruzijo in uh, Moldavijo. Hvala za razumevanje. Next, uh, Mr. Naslednji je gospod Avštrevičius. Thank you, Thank you, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala kolegi in kolegice. Rad bi čestital Sandri Kalnjete za pripravljen osnutek poročila, ki ga je danes predstavila odboru. To je pomemben korak. Veliko vsebine vidim v tem besedilu. Vidim tudi neko posebno sporočilo ob koncu tega sklica parlamenta bo parlament sprejel pomembno poročilo in povzel naše dejavnosti ter predstavil v pogled v politično sliko odnosov z Rusijo. Kolegi in kolegice, priznati moramo, da so se odnosi z Rusijo poslabšali. Začeli smo pri strateškem partnerstvu, ki je bilo verjetno takrat preambiciozno, preveč ambiciozno, tega nismo kritično ocenili in eh, to je bila bolj želja kot pa odraz dejanskega stanja odnosov. Sedaj si odprto nasprotujemo. Rusi nasprotujejo temu, kar mi počnemo na podlagi odprtega dialoga mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, sploh v eh, naši soseščini. Seveda to še ni konec te zgodbe. Še vedno ponekod sodelujemo. Kar se tiče dezinformacij, je popolnoma nespremljivo to, kar se dogaja v medijih in na uh, socialnih omrežjih. To je odprta vojna proti našim eh, vrednotam, evropskim vrednotam in objektivnim informacijam, ki obstajajo. Biti moramo vedno en korak pred njimi. Kolegi in kolegice, še k nečemu bi pozval v okviru tega poročila kar se tiče našega stališča glede akta Magnitskega za Evropo, to mora biti eh, akt, ki eh, kaznuje kršitelje človekovih pravic in despote. 10. decembra se bodo evropski ministri za zunanje zadeve srečali in se pogovarjali o nizozemskem predlogu v zvezi s tem eh, zadevnim aktom. Naše ministre pozivam, da ohranijo naslov akt magnetskega ima poseben pomen. To je človek, ki so ga ubili zaradi tega, ker se je boril proti korupciji v tako skorumpiranem režimu v Rusiji. Gospod Avštrevičus, prosim, končajte, pravi predsedujoči. Te štiri države Evropske unije, ki so že sprejele akt, Združeno kraljestvo, Estonija, Latvija in eh, Litva, morajo biti dober zgled za Evropsko unijo, ki mora sprejeti akt magnetskega eh, kot takšen. Hvala. Najlepša hvala, gospod Avštrevičius. S tem smo prišli do konca obravnave poročila o stanju odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Čas eh, oziroma rok za odajo eh, predlogo sprememb je 10. januar do 11. januar. Sedaj pa naslednja točka, razrešnica za 2017, Evropska služba za zonanje delovanje. Besedo bom kar predal gospe Moody. De... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorim v imenu Nine Gel, ki se nam nažalost ni uspela pridružiti danes. Predstavljam mnenje odbora AFET v zvezi z razrešnico 2017 o Evropski službi za zonanje delovanje. Nina izpostavlja pet zadev. Prvič izpostavlja pomen javne diplomacije za zunanjo politiko Evropske unije. Poziva SZD, da še naprej posodoblja in ulaga uh, v strateško komunikacijo. Drugič, njena izpostavlja izboljšave pri uh, upravljanju misij za opazovanje volitev, poziva komisijo, da se skupaj pogovorimo o tem, kako izboljšati omejeno sodelovanje med ponudniki storitev, zato da bi minimizirali stroške. Tretjič, poziva SSD, da uporabi strokovno znanje osebja, ki delajo v delegacijah in da zagotovi nove scheme za socialno varnost, ki bodo začele delovati četrtič izpostavlja, da so potrebni dodatni ukrepi za boj proti neravnovesju med eh, spoloma, eh, kar se tiče osebja, sploh na ravni eh, srednjega menedžmenta. In še ne nazadnje, Nina pozdravlja nadzor ex post letos, ampak stopnja napake je bila na koncu decembra malce višja in to je treba rešiti kar se tiče eh, razrešnic za komisijo in izvršne agencije, izpo, Nina izpostavlja naslednje. Potrebujemo ustrezne informacije za ustrezen nadzor nad finančnimi eh, in, eh, informacijami. Na to so, računsko sodišče, kar se tiče globalne Evrope, je treba takoj izpolniti priporočila računskega sodišča. Tretjič, Nina. Eh, izpostavlja ustrezno finančno upravljanje eh, pri eh, misijah za opazovanje volitev. Četrtič, Nina izpostavlja pomankanje vidnosti financiranja z evropskimi sredstvi za projekte. Izpolniti je treba načelo dopolnilnosti različnih finančnih instrumentov. In še zadnja točka v zvezi z različnico za komisijo. Komisija ne uporablja izpolnjevanja eh, pogojev za financiranje eh, instrumenta za Turčijo. Eh, izkoristiti je treba neposredno upravljanje, upoštevati je treba vsa priporočila ECA, tudi kar se tiče denarne pomoči in kar se tiče izboljšanja operativnega okolja za nevladne organizacije eh, v sodelovanju eh, s Turčjo. Če imate kakšno vprašanje, so tukaj tudi ninini asistenti. Eh, rok je 11. december do 11. ure. Hvala. Hvala, gospa Moody. Kristjan Dan Predo imenuje Les, ampak zelo pozni smo, tako da dobite največ dve minuti. Smo se pa mafot. Hvala, gospod predsedujoči. No, to ni moja krivda. Želel sem podati komentarje za obe razrešnici. Kar se tiče e SSD, bi rad najprej povedal to, kar je povedala tudi visoka predstavnica v odboru za proračunski nadzor. Ko so proračunska sredstva omejena, moramo biti še posebej pazljivi, ko uporabljamo eh, dakoplačevalski denar visoka predstavnica mora upoštevati eh, prejšnja priporočila računskega sodišča in izboljšati upravljanje eh, sredstvi in delovanje eh, službe. Računsko sodišče je pozitivno glede številnih elementov, tudi kar se tiče administrativnega upravljanja brez bistvenih napak. Več je treba vlagati v kompetence, v zmogljivosti. Eh, sodeloval sem tudi na okrogli eh, mizi o boju proti lažnim novicam in dezinformacijam v primeru eh, Moldavije. Mislim, da lahko naredimo več, če sodelujemo s tistimi, ki dobro poznajo lokalni kontekst in to seveda ni enako na vzhodu in zahodu Evrope. Potrebujemo očikovito politično diplomacijo, javno diplomacijo. poraja se tudi eh, vprašanje eh, zakonitosti nekaterih eh, ukrepov SZD. Kar se tiče pa razrešnice za Evropsko komisijo, pa še enkrat, tako kot v primeru SZD, izpostavljamo mnenje računskega sodišča, ki je bolj kot naj pozitivno. Komisija mora upoštevati priporočila iz poročila Za razdelek eh, globalna Evropa eh, imamo določena vprašanja, izboljšati je treba analizo, tako da bomo eh, bolj učinkovito nadzirali uporabo sredstev. Kar se tiče IPE in uporabe sredstev, računsko sodišče izpostavlja ta element kot pomembnega. Pomembne so administrativne zmogljivosti države prejemnice. Še dva stavka potrebujemo pa informacije, ki nam bodo omogočile eh, eh, sledljivost in spremljanje. Države kandidatke in potencijalne kandidatke morajo imeti možnost, da izboljšajo eh, to administrativno zmogljivost. Kar se tiče proračunskih vprašanj, mora biti komisija bolj rigorozna in mora reševati vprašanja, ki jih izpostavlja računsko sodišče. Kar se tiče racionalizacije in izboljšanja upravljanja misij za opazovanje volitev, menim, da je dobro, da se obe instituciji dogovorita o izboljšavah, ki so potrebne. Na to še instrument za begunce v Turčiji eh, in še zmogljivosti v eh, Nigru in Malju, eh, vprašanje varnosti v Afriki. Gospod Preda, 3 minute in 30, pravi predsedujoči. Thank you very much and then I'll call upon Mr. Bist. Najlepša hvala, sedaj pa je na vrsti gospod Vistisen. Just... Bom poskušal biti hiter, zahvalil bi se poročevalki, veselje mi bilo sodelovati z njo, čeprav smo prodali predloge sprem glede štirih eh, točk. Najprej opozovalne misije, za volitve te moramo bolje upravljati. Poleg tega bi radi bolj podarili pomembnost eh, vloge držav članic glede na to, da imajo one še vedno vodilno vlogo pri izvajanju zunanje politike Evropske unije. Potem tretjič, eh, namenska skupina na visoki ravni. To bi bila Pandorina skrinica, glede na to, da bo treba preučiti tudi druga vprašanja, ki se nanaša na, na zastopanost, naprimer geografska vprašanja, tako da menimo, da bi bilo težko da bi bilo smiselno omeniti tudi to in četrtič vlagamo tudi predloge sprememb glede um, predpristopne pomoči za Turčijo in morebitnega pristopa Turčije k Evropski uniji. Veselimo se nadaljnega sodelovanja in priprave kompromisnih predlogov. Hvala, gospod Vistisen. Rok za uložitev predlogov sprememb je 11. december. Hvala še čisto na kratko glede razrešnice za leto 2017. En vidik bi rad izpostavil. Tu gre za nekoliko kritično pripombo Nine Gil glede misij za opazovanje velit volitev. Tam je bilo govora o dobrem finančnem poslovodenju med drugim. Mislim, da bi tu morali ostati pri trenutni praksi in jo podpreti. Tu gre za hitro, hitro izvajanje postopkov eh, razpisov na tem področju. Upoštevati je treba tudi situacijo na samem terenu. Pogosto zadeve veliko stanejo. Če naprimer pogledamo Pakistan, v katerem sem bil tudi sam, je bi treba upoštevati, da je treba najeti tudi vozila, naprimer, in to nekaj stane. Tako da, ko gre za politično vprašanje, za spodbojanje demokracije in za opazovanje volitev, mislim, da gre tu za prizadevanja, ki kažejo svoje rezultate in mislim, da ni treba eh, tu varčevati in zategovati pasu. Mislim, da tu ni treba uvajati sprememb, zato bi zagovarjal, da tu zapišemo zadeve tako, da ne bomo mm, prestopili predvidenih okvirov. Hvala, hvala gospod Galer. Tako smo zaključili z razpravo o razrešnicah in proračunu Evropske unije. Sedaj pa prva obravnava glede krepitve zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov in medijacijo. Poročevalka je gospa Soraja Post. Vse pa bi opozoril, da bomo imeli na, vo na voljo pozneje še več časa za razpravo ob drugih priložnostih, ker trenutno nimamo dovolj časa za podrobnejše razprave. Tako da tudi Soraja, prosim, da je čim krajša. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Joj, to pa res ni um, enostavno biti kratek pri tem poročilu. Najprej ne povem, da sem zelo vesela, da lahko predstavim to poročilo glede gradnje zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov in medijacijo. Če pogledamo trenutno stanje, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je preprečevanje konfliktov in medijacija zelo pomembno vprašanje za Evropsko unijo. Evropska unija mora ne samo spodbujati, ampak tudi okrepiti svoje delovanje na teh dveh področjih. Preprečevanje konfliktov je del um, vrednot Evropske unije. Evropska unija je bila vzpostavljena zato, da bi preprečevali konflikte med državami članicami. Torej, gre za mirovni projekt. Evropska unija torej mora okrepiti takšne zmogljivosti za preprečevanje konfliktov in uh, opravljati tudi medijacijsko delo. V svojem poročilu se osredotočam na to, kako bi lahko okrepili evropske institucije in kako bi lahko bolj usklajeno delovali pri preprečevanju. V samem postopku so vsi udeleženi akteri dejali, da je treba se bolj povezati in eh, doseči več. V poročilu izpostavljam tudi agendo za ženske mir in varnost. Izpostavljam njeno transformativno naravo njen potencial pri okrepitvi demokratičnega um, odločanja. Tu govorimo tudi o um, pravičnosti, enakosti med spoloma in uh, prispevku k ženk zagotavljanju miru in stabilnosti. Tako da so tudi prizadevanja Evropske unije tu pomembna. Evropska unija danes v svetu igra pomembno vlogo. Je ena izmed ključnih uh, donatork um, in zagotavlja pomoč, eh, ko gre za preprečevanje konfliktov in medijacijo. Prav tako pa zagotavljamo usposabljanje, to bi morali še ukrepiti. Prizadevamo si tudi za pravičen razvoj za vse državljane Evropske unije. Moramo pa bolje izkoriščati mehanizme za zunanje naložbe, ker so to ključni instrumenti pri preprečevanju konfliktov. Okrepiti je treba naše zaveze. In vesela sem, da je tudi visoka predstavnica pokazala pripravljenost za to ob več priložnostih. Evropski parlament uh, se tudi če dalje pogosteje udejstvuje na področju politične demokracije oziroma diplomacije, tako da bi morali to še ukrepiti. Izpostavili pa bi posebej vloge, že, vlogo žensk. Ženske so pogosto žrtve in pogosto so izključene iz eh, preprečevanja konfliktov. Tu, tako da bi morala Evropska unija sprejeti konkretne ukrepe na tem področju. Nekaj dela na tem področju že poteka in bi ga morali pozdraviti in ukrepiti. Tako da pozdravljam to, da bi ženske in analize na podlagi G-spola upoštevali v vseh fazah eh, preprečevanja. Zato bi morali nameniti tudi ustrezna sredstva. Evropska unija bo morala pripraviti tudi skupne in dolgoročne prednostne naloge. Več moramo storiti in bolje. Tako bomo lahko storili korake v pravo smer in zato bi podala naslednja priporočila. Oblikovati bi morali m, mm, odbor na visoki ravni za svetovanje na področju medijacije. Tako bi zagotovili boljšo usklajenost vseh akterjev iz različnih institucij. Tu pa bi morali zagotoviti tudi ustrezno znanje na področju občutljivosti za vprašanja sporov. Predvideti bi morali tudi hitrejše odzivanje na zgodnja opozorila. Pozivam tudi k vzpostavitvi posebnega poslanca Evropske unije za mir. Svetu je treba pokazati, da Evropska unija v spredje postavlja mir in da mednarodno delo zahteva tudi ustrezne instrumente za napredek na tem področju. Predlagam vzpostavitev namenske skupine in tudi druge instrumente. Predlagam tudi vzpostavitev posebne skupine za preprečevanje konfliktov in medijacijo. Služba za zunanje delovanje mora tudi okrepiti svojo službo za preprečevanje konfliktov in eh, orodja, ki so na voljo za to, da bi se lahko odzivali tudi na vprašanja povezana z razsežnostjo spolov v konfliktih. Rada bi, da bi zagotovili tudi ustrezno izmenjavo um, izkušenj in znanja. Treba je zagotoviti, da se izmenjava gotavlja izmenjava izkušenj in znanja med institucijami glede preprečevanja konfliktov. Analiza vidika spolov je, bi moral biti tudi predpogoj pri analizi konfliktnih regij. Zagotoviti moramo, da ne bomo ogrozili ali pa poglabljali konfliktov zaradi pomankanja ustreznih analiz. Obenem je treba zagotoviti ustrezne preprečevalne ukrepe. Komisija se je odzvala na poglavitne razloge za konflikte v svojem predlogu in eh, v okviru trajnostnih razvojnih ciljev se bo treba osredotočiti na poglavitne razloge in pri tem se bo treba osredotočiti na pravosodne reforme, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Seveda pa to zahteva, da bomo pritegnili k sodelovanju tudi civilno družbo in tudi da bomo upoštevali vidike spolov. Komisijo pozivam, da je treba pri vseh pobudah upoštevati razsežnosti spola. Predlagam takojšnje ukrepe, s katerimi bi to lahko unesli v trenutno delo. Evropska unija močno podarja oblikovanje celovitih in usklajenih odzivov na konflikte, vključno s preprečevanjem konfliktov in medijacijo v neevropskih državah. Sodelovanje Evropske unije kaže, da mm, diplomacija in medijacija lahko prineseta dobre rezultate tudi v najbolj zapletenih mednarodnih eh, odnosih. Samo še eno minuto. Še eno uro. Ne samo eno minuto. Evropski parlament pra, meni, da je pomembno, da nadgradimo že tako pomembne instrumente in da dosežemo več poleg tega, kar smo do sedaj predlagam eh, dodatno aktivacijo sredstev in podpredsednica bi morala biti, po mojem mnenju, pristojna za usklajevanje medijacije. Prav tako bi morala eh, spodbujati dialog. Sedem minut že govorite, gospa Post. Ne na zadnje, naj povem, da močno Verjamem, da mora Evropska unija nameniti ustrezna sredstva za to. Treba je predvideti proračun, ki bo omogočal izvajanje političnih prioritet v, v praksi. Treba je namensko dodeliti sredstva za preprečevanje konfliktov in zagotoviti tudi dovolj sredstev eh, za zaposlene. Najlepša hvala za pozornost in se veselim sestankov s poročevalci v senci. Hvala. Hvala. Gospod Preda je obljubil, da bo čisto kratek. Da vidimo. Kot ponavadi, gospod predsedujoči. Predstavil bom to, kar je želel povedati kolega Donžon, ki ga žal ni tukaj. Cilj tega poročila je predlagati eh, ukrepe za krepitev zmogljivosti unije, prizadevamo si za preprečevanje konfliktov in za medijacijo, to je zelo pomembno v okviru zunanje politike. Izpostaviti je treba dodano vrednost tega poročila, tako eh, kar se tiče eh, forme, kot tudi vsebine. Ne vemo, če je eh, to najprimernejša oblika, vsebina je problematična, sploh kar se tiče spolne politike. Poročilo namreč govori, da bi naj Unija bila na podlagi eh, spola pripravljena na to ustrezno eh, ukrepati, kar je zelo eh, redukcijsko. Najlepša hvala, gospod Preda. Sedaj pa za minuto, gospod Kukan. Najlepša hvala, predsedujoči. Sam sem se ukvarjal z medijacijo in sem vsaj nekaj prispeval. Se opravičujem, da sem zamudil predstavitev kolegice Soraje Post. Samo v eni minuti naj povem. Da, ko razpravljamo o tem vprašanju in glede na to, da pripravljamo poročilo na to temo, naj iz lastnih izkušenj povem, da ko gre za krizna območja, naprimer regijo Zahodnega Balkana, da to zahteva ukrepanje v regiji prek okrepitve preprečevanja konfliktov in medijacije. Tako da hvala poročevalki za dober okvir, hvala, da ste bolj strateško zastavili to politiko In uh, treba je zagotoviti, da bo Evropska unija imela na voljo dovolj sredstva, da bo zagotovila zgornje ukrepanje na teh področjih. Sam bom predlagal nekaj predlogov sprememb, ki bodo tudi govorili o tem, naprimer o dialogu Jean Monnet. To je instrument, ki ga v Makedoniji zelo dobro uporabljamo. Hvala, predsedujoči. Hvala, gospod Kukan. Hvala vsem za prispevke. Gospa Post, se želite odzvati, ampak samo v pol minute. Reaction. Ne, nimam nikakršnih eh, odzivov. Upam, da bo tole poročilo kmalo pod streho in eh, se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala, naj vas opozorim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 10. januar. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. Lindo McKevin, pozdravljam tole zraven mene lepo pozdravljeni na skupnem sestanku AFETA in DV glede osnutka poročila glede instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Ta dosej je bil v skladu s postopkom uh, skupne obravnave dodeljeno obema um, odboroma, kar pomeni, da bomo na skupni seji 4. februarja glasovali o končnem poročilu. Kot veste, je ta postopek zelo pomemben, glede na to, da bomo odločali, kako bo potekala, potekalo zagotavljanje pomoči Evropske unije tretjim državam. Gre za skoraj da. Um, drugi odbor zadeve. Glede na to, da nimamo več na voljo veliko časa za razprave, bi rad dal eh, besedo predsedujoči eh, odbora Deve za uvodne pripombe. Izvodi Linda. Hvala.